Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Dragi colleghi, prosim da se posedete, da lahko začnemo. Gremo naprej na glasovanje. Pred tem pa še nekaj postopkovnega. Gospod Basir je prosil za besedo. Prosim, dobite besedo. Kolegi, prosim, če se lahko pomirite, da slišimo kolega.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

it's a, it's a, honorable chair. Gospod predsedujoči, včeraj je Sky News živahno pokazal celemu svedi, kako trpi rohinga prebivalstvo. Jaz sem to videl tudi iz prve roke, ko sem obiskal preživele genocida v Bangladešu. V Mjambaru se dojenčki rojevajo na plaži, tisti, ki so srečni, bodo dani na čovn, da bodo šli v Bangladeš, ostali pa bodo umrli na plaži. Britanska premijejka je rekla, da bo storila nekaj za to, da bi prekinili trpljenje rohinge. Prosim predsednika za dovoljenje, da bi imeli zredno razpravo o tem, da bi obravnavali situacijo glede prebivalstva rohinge skladno s pravilom 1.5.3. četrti odstavek. Po dolgi razpravi z OZN-om Bangladeš, Mjanmar in Združenim kraljestvom menimo, da bi morala Evropska unija sedaj sklicati medvladni vrh, da bi prekinila ta nocet zaradi človeštva. Naj ta hiša vodi pot naprej. Hvala. Poslušali smo vaš predlog in razloge, zakaj to podpirate. Predsedniku parlamenta bom prenesel vaš predlog. Gremo naprej z glasovanjem. Poročilo Vijoti, uporaba sredstev Evropskega skleda za prilagoditev globalizaciji, vloga. Začenjamo s pojminskim glasovanjem.